kolegice in kolegi. Pravzaprav ne bi bilo, ne bi smelo biti potrebno voditi to vrstno razpravo. Ampak razprava je potrebna, saj se antisemitizem v Evropi povečuje tudi v moji domovini švedski. Po eurobarometru antisemitizem narašča predvsem na švedskem ljudje pravijo, da si ne upajo več nositi kipe, naprimer. Tem se omejuje verska svoboda. Zato mora komisija antisemitizem vzeti še bolj resno. Zakaj tega ni omenjenega v delovnem programu komisije? Zanima me, zakaj ne. In za konec naj podam še tri konkretne predloge eh, komisiji. Kot prvo, da izboljšamo financiranje za izboljševanje mladih eh, o nacizmu, fašizmu, uničevanju v Evropi in sovraštvo. Poleg tega moramo ustaviti financiranje mladih, skrajnih verskih skupnosti v Evropski uniji in preprečevati, da v Evropo prihajajo tisti, ki širijo skrajne ideje. Ustaviti moramo antisemitizem in rasizem, ki nima mesta v Evropi. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Brando Benefej. Hvala. Predsedujoči, v zadnjih letih smo videli, kako zaskrbljujoče je naraslo število antisemitskih dogodkov v Evropi in v svetu. Tudi v Italiji so se pojavili napisi eh, protisemitske narave na hišah tistih, ki so preživeli šo ali tistih, ki se zauzemajo za človekove pravice. Torej, eh, uporaba rasizma za to, da pridobiš čim več podpornikov. Um, pomeni tudi zanikanje holokausta v nekaterih primerjih. Pred nekaj tedni je Liljana Segre tu govorila v parlamentu, ona je preživela Auschwitz in njenemu zgledu bi morali slediti. Ona je povabila k razpravi um, proti antisemitizmu in uh, samo, če bomo to pospremili tudi za antirasistično, protirasistično razpravo, bomo morda dosegli korak naprej. Uh, Eh, naša delovna, vzpostavitev delovne skupine eh, za boj proti antisemitizmu eh, je zelo bistven, pomemben dosežek, ampak delati moramo še naprej v tej smeri. Hvala lepa, gospod Hakarajnen. Hvala lepa. Ne smem pozabiti resnice. Nasilje in grožnja nasilja proti judom je nekaj, kar pozrušajo predvsem muslimani. Prav tako skrajni desničari in skrajni devičari, ki vsi grozijo mm, judom. Dan danes se ljudje prihitro obtožajo za rasiste. Če nekdo nacionalist, eh, se pogosto obtožajo obsoja za rasista. Ko vam zmajka dejstev, lahko nekoga imenujete rasista in ste potem ponosni na se, da ste to storili. Zelo enostavno je ljudi, ki so nacionalno zavezni vsega, imenujemo za rasiste. Gospa Jembo Zalima. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, januarja smo imeli slovesnost ob 75-letnici zaprtja Auschwitza zato, da se ti zločini ne bi več ponovili. Ampak v Evropi smo imeli Balkan, potem imamo vse primere koptov, kurdov, um, palestincev, romov in vseh drugih skupnosti in tako, da bi se morali vprašati o eh, boju proti eh, nasilju, ki je lahko tudi psihološko in besedno proti vsem tem skupnostim. In paziti moramo eh, na uporabo besedišča, ki nas razdvaja bolj, kakor pa povezuje. Zavedati se moramo tega, kar je naša skupna dediščina. Vprašanja um, izvora, uh, rase, vire in tako naprej so vprašanja, ki eh, pomenijo razliko med zatiranimi in tistimi, ki zatirajo. Uh, saj ni treba biti homoseksualec, zato da se zauzemaš za homoseksualce, ni treba biti ženska, da se zauzemaš za pravice žensk. V bistvu je vsak evropejec lahko na tak ali drugačen način diskriminiran. Hvala lepa, gospod Aleksandr Vondr. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Antisemitizem v Evropi narašča in predstavlja velik eh, problem. 60 tisoč eh, judov je lani zapustilo Francijo poročile agencije za človekove pravice kažejo, da mnogi ljudje razmišljajo o tem, da bi zapustili Evropo. V Nemčiji se je, teh povečalo, se je število teh judov povečalo za 44 odstotkov v petih letih, 44 odstotkov v Franciji, v Belgiji 42 odstotkov. Na mačarskem ki jo pogosto napadamo, pa je edina država, kjer je manj judo zapustilo državo. Kaj torej moramo storiti? Postaviti definicijo antisemitizma, preprečiti delovanje Hezbole in preprečevati antisemitsko zunanjo politiko. Kolege, Kolega, sprejmete modri karton. Sprejmite modri karton. Do you accept the blue card? Sprejmite vprašanje z modrim kartonom. Do you, do you accept the blue card? Yes, okay. Mr. Polčak. Gospod Polčak. Tak já děkuji, že pan kolega přijal moji modrou kartu a že se třeba... Hmm, hvala kolega, da ste sprijeli moje vprašanje mogoče lahko nekaj več izvemo o tem konceptu. Prisluhnil sem eh, temu, kar je kolega povedal in mi je besede pobral z jezika, ampak eh, rasizem ni samo antisemitizem. Vi ste omenjali samo antisemitizem, rasizem do judov, ampak eh, imamo tudi druge oblike rasizma. Menite, da so tudi te vrste, te oblike pomembne? Seveda. Ampak eh, antisemitizem je ob eh, preteklosti tega kontinenta velik problem. Če se pogledamo številke, ti kažejo, da gre za zelo velik problem, kar je povezano z našo migracijsko politiko. Tega ne smemo pozabiti. če si pogledamo številke, ugotavljamo, da evropske agencije ugotavljajo te številke. 60 tisoč judov je zapustilo Evropo. Gospa Asma Kilopolu. Antisemitizem se je močno pojavi v zadnjih letih v Evropski uniji. To dejstva podpirajo v skladu z eurobarometrom iz leta 2018. Imamo veliko diskrepanco pri dojemanju antisemitizma. Skoraj 90 odstotkov judov menijo, da se antisemitizem eh, povečuje, ampak samo 60 odstotkov eh, drugih se s tem eh, strinja. Ne smemo dovoliti, da se antisemitizem širi, zato moramo zaščititi naše jude in se učinkovito boriti proti ukrepom proti eh, judom. Imamo zelo resno skupino, ki resno ogroža jude v Evropi in ne samo v Evropi, pa vendar Evropska unija noče slediti nekaterim eh, priznanim zaveznikom, ko so ZDA, Veliko Britanijo in Kanado vsega in zmanjševanje med eh, politično in eh, versko vejo Hezbole. Ta dvoličnost se mora končati. Hezbola mora postati in se vrstiti na seznam terorističnih organizacij, če se želimo ustrezno boriti proti antisemitizmu in na grozljivim dejanjem, do katerih lahko pride. Hvala lepa. Gospa Silvija Spurek. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Kot smo že slišali, raziskava bilo. Eurobarometna kaže, da se povečuje nasilje proti judom v Evropski uniji. Eh, v skladu s študijo Fran, ljudje ne morejo živeti brez strahu za svojo varnost eh, in varnost svoje družine ampak rasizem in antisemitizem se še vedno zanika, da strani različnih politikov, medijev in znanstvenikov posod po Evropi. Ko sem eh, bila komisarka za človekove pravici, sem slišala, da nimamo antisemitizma v, na polskem, ko smo se ukvarjali z sovražnim govorom in rasizmom. Vendar pa eh, Vedno več ljudi v Evropski uniji meni, da lahko nekoga drugače obravnava ali je zavražen do njega zaradi barve kože ali drugačnega prepričanja ali drugačne veroizpovedi. Evropska unija potrebuje strategijo za boj proti antisemitizmu, rasizmu in sovražnosti, da bi preprečili te fenomene in zavarovali človekove pravice. Hvala. A sprejmete eh, vprašanje z modrim kartonom? Izvolite. Imam vprašanje za kolegico. Ko ste bili v eh, komisiji se spomnite, kako se je policija odzivala na antisemitske napade antisemitske napade. Sam sem bil v notranjem ministerstvu in vsaka vrsta antisemitizma je bila primer za policijo, ki se je borila proti temu, zato da ne boste eh, zavajali parlamenta. No, zdaj smo naredili dve napaki. Po eni strani ste bili eh, že govornik, tako da nimate pravice za vprašanje z modrim kartonom. To je prvič. In drugič niste postavili vprašanja in ste postavili trditev. Zato prepuščam kolegici Špurek, eh, da se odzove na to ali ne. Ja bi se odzvala na to neuprašanje. če se policija odzove in eh, tudi če javno tožilstvo vloži tožbo, ni dovolj, da se borimo proti temu fenomenu. Ko sem bila ombudsmanka, sem ugotavljala, da pogosto ni prišlo do ustrezne obsodbe, se sploh pri tem, politikih na visoki ravni. Gospod Garuje naslednji. To, o čemer danes razpravljamo, je pogosta tema v tej dvorani, kar jo je super. Ampak pogosto o tem govorimo um, ne popolno in samo enosmirno. Zakaj? um, ker se pri tem ne poudarja tudi, koliko je v svetu protikrščanskih dejanj, koliko je uh, e, crkev in pokopališč, ki so oskrunjeni. Uh, poleg tega v tej dvorani ne postavljamo pravega vprašanja, ker je moteče in zaskrbljujoče, torej kaj je glavni razlog za te protisemitske dogodke. Uh, odgovor je jasen, to je porast. Uh, islamizma in terorizma in uh, potem, ko govorite o sovraštvu, se motite glede uh, tarče. Uh, Govorite o populistih, ampak v bistvu bi se morali vprašati o tistih, ki ogrožajo našo evropsko skupnost in ki ogrožajo našo družbo. Eh, zato bi se morali res z vsemi močmi boriti proti radikalizmu, islamizmu in terorizmu, saj je to najhujša grožnja za demokracije v 21. stoletju. Eh, Gospod Helmut Gojking je naslednji. Pozdravljeni. Zelo me čudi, kaj se slišim. Antisemitizem je eden največjih uh, genocidov. Takrat se je najslabše človeka pokazalo. Tudi po letu 1944 antisemitizem ni izginil, ampak je prevzel druge oblike, postal je spreminjajoč in se je globoko zakorenitil v našo družbo in to kaže tudi današnja razprava. Desno populistična Evropa ne izkorišča antisemitizma samo podtalno, ampak širi sovraštvo in zakorenini antisemitizem v glavah ljudi, zato da bi spremenili način razmišljanja v družbi gre za cinično, do človeka sovražno delovanje v političnem okolju, v katerem živimo. Proti temu se moramo boriti. Antisemitizem moramo izbrisati iz možganov ljudi. Zato potrebujemo junake, ki niso znani ljudje, ki glasno spregovorijo proti antisemitizmov, tudi vi morate postati to vrstni junak in spregovoriti o tem fenomenu v vaših državah. Hvala lepa, gospod eh, Nunjo Melo. Danes se govori o antisemitizmu. In istočasno imamo na portugalskem primire ljudi, ki so um, pomagali in omogočili pobeg uh, židom pred nacizmom. Uh, slavimo osebo, ki jih je rešila 33 tisoč. In zato je treba poudariti primire oseb, ki so pomagali preganjenim, ne glede na njihovo raso in veroizpoved. izpoved. In kljub tem prizadevanjem je ta oseba umrla v skrajni revščini. 1966. je memorial holokaustu v Jeruzalemu bil postavljen in je govoril in je uh, tudi govoril o temu pravičniku. In Portugalska je bila postavljena kot primer, kot zgled eh, za ta prizadevanja. In zato je treba pravilno omeniti in govoriti o teh humanih prizadevanjih, ki ne razlikujejo med uh, razlikami, med tistimi, ki pomoč potrebujejo. Gospod Lukaš Kohut, hvala lepa, gospod predsednik. 75 let eh, po holokaustu, po sovraštvu, diskriminaciji in ksenofobiji, ponovno, to so fenomeni, ki ponovno naraščajo posod v Napolskem. Eh, imamo eh, zločine proti skupnosti LGTBI in proti judom. Sam nisem ne eno, ne drugo, ampak ne morem biti tiho. Ljudi se muči, uničujejo se temelji solidarnosti. Kot smo slišali, Marjan Turski preživeli iz holokausta, je rekel, da antisemitizem ni padel z neba. Korak za korakom se je zadeva razvijalo. Diskriminacija korak po koraku. No, najprej Mili ukrepi, potem eh, separacija, geti in potem uničenje. Zato moramo Evropski uniti ostati trdni in se boriti proti vsem oblikam eh, diskriminacije in antisemitizma. Hvala. Hvala lepa, gospod Nikolaus Fest. Hvala lepa, gospod predsednik. Eden glavnih problemov je velika zlaganost eh, v tej dvorani. Gospa Riz govori o trpečemu in uh, umorjenemu judu v Franciji, ki ga ne menuje in ne pove, kdo je bil storilec. To je bil migrant, muslimanski imigrant. In zato PDS tudi ne prihaja na seznam terorističnih organizacij, kot tudi nekaj zbola. Uh, Hkrati pa se Evropski parlament zauzema za odpiranje meja, za programe preseljevanja in globalni pakt za migracijo, da bi čim več muslimanov prihajalo v Evropo. Berlinski judi pravljajo, da tri četrtine napadov eh, izvedejo eh, muslimani. Financirajo pa tudi antisemitizem v Palestini. Al-Fata in Hamas z 1,5 milijona na dan, kot je povedal gospod Borel. Če želite, se želite boriti proti antisemitizmu, morate ustaviti najprej to financiranje. Spoštovani kolega, prosim vas, da besede zlaganost, kot želite od drugih kolegic in kolegov, ne uporabljate v dvorani. Naslednja je gospa Lena Dvipon. Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, prva razprava o antisemitizmu v parlamentu poteka po tragičnem napadu v Haleju. Zdaj govorimo ob 75. obletnici osvoboditve Auschwitza. Vsi si moramo prizadevati za, za boj proti antisemitizmu. Ta boj je danes pomembnejši kot kdajkoli prej. Rasizem, antisemitizem in sovraštvo se povečujeta, zato moramo delati naprej ni dovolj, da problem dobi pozornost. OVSE je ugotovila v zadnjem poročilu, da se vsa dejanja ne obravnavajo kot sovraštvo, ker Žrtve ne podajo vseh informacij, saj ne verjamejo, da se bo kaj spremenilo. Zato moramo vzeti bolj resno vlogo žrtev. Antisemitizem moram, in rasizem moramo obravnavati tudi preko spleta in na drugih eh, medijih. Eh, to je nujno potrebna naloga. Hvala lepa, gospa Juknjavič. Je naslednja. Antisemitizem je diagnoza resne bolezni družbe. Vendar pa poiskati terapijo moramo najprej vedeti razloge. So notranji in zunanji. Notranji so jasni. Gre za mutirajoče viruse, ki postajajo aktivni v eh, jeznem nacionalizmu. Te moramo izkoristiti. Eden od eh, razlogov prihaja iz eh, kremljeve politike v Evropi. Po eni strani napadamo neke države, ker so antisemitske, po drugi strani pa financirajo nacionalistične stranke v Evropski uniji. Putinov predlog za varnostni svet, da bi obravnavali antisemitizem v Združenih narodih, predstavlja lažno inicijativo, zaradi tega, ker Putin spodbuja stalinizem, ki temelji na sovraštvo. Zato moramo vse gledati v luči rehabilitacije in vseh eh, tuletih totalitarnih režimov. Hvala lepa, gospa Šojzrova, izvolite. Ja, kolegove, vedeme tuto diskuzi. Spoštovani kolegi, to razpravo imamo zato, ker prihaja do naraščanja sovražnega govora antisemitizma v Evropi. Ne želimo si več naraščanja, kajti vemo, da lahko to privede do političnih zlorab, kot v preteklosti in do diktatur 80 odstotkov judovskega prebivalstva v Evropski uniji pravi, da je zaskrbljeno zaradi antisemitizma. Hkrati pa je treba reči, da v vzhodnji Evropi imamo zelo malo muslimanov. Na polskem se 48, na mačarskem pa 42 odstotkov izraža antisemitska nagnjenja. Torej, seveda je sovražni govor v nasprotju z dostojanstvom. Tu moramo čim več izobraževati ljudi, pogledati v preteklost. Mislim, da je izobraževanje iz etike bistveno. Ne smemo uh, sprejemati takšnega sovražnega govora v javnih prostorih. Tudi sama imam konkreten primer. Gre za primer pogumnega dejanja proti sovraštvu, namreč češki kardinal Duka je jasno povedal, kaj misli o sovraštvu, sovražnem govoru v mošejah v uh, Češki republiki. Gospa Magdalena Adamovič je naslednja. Kot je že bilo omenjeno, gospod Turski je to povedal zelo čustveno, namreč preživeli iz Avšvica povedal je, odkot je prišel Auschwitz, povedal je, kaj so bili mehanizmi, ki so pripeljali do njega, ki so bili na začetku na vides nedolžni. Kasneje je šelo prišlo do agresivnosti in uh, eh, ekstreminacije, ki je bila končni rezultat. tiho pristajanje na takšne zadeve vedno vodi v tragedijo in zaradi tega smo vsi odgovorni, ne le tisti, ki širijo sovraštvo, seveda jih je treba eh, pripeljati eh, pred, pred eh, roko pravice, ampak niso samo oni odgovorni, vsi moramo skupaj odločno delovati. Če smo tihi, pa v resnici potrjujemo stvari, ki se kasneje izkažejo, kot, ki se obravnavajo kot nekaj običajnega. E, kot rečeno, enajsta zapoved bi morala biti ne bodi indiferenten in kot parlament ne smemo biti indiferentni ko prihaja do kršitev pravic. Poskusimo nekaj narediti na tem področju brez sovraštva. Hvala lepa. Gospod Petr Fantalen eh, se je prijavil besede. Čestitamo za pobudo, za predstavitev nove spletne strani proti antisemitizmu. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. 75 let po Auschwitzu še vedno obstaja sovraštvo proti Judom v Evropi. Od leta 1984 nam uh, slišimo o številnih incidentih eh, proti uh, Judom. Leta 2019 je bilo največje število do zdaj uh, incidentov proti judovskemu prebivalstvu oziroma skupnosti uh, Eh, številne druge številke so tudi znane. Tu razmišljam recimo o napadu na sinagogo v Haleju. Pomislimo na sedem, pripad, eh, sedem članov eh, delovske stranke, ki so odstopili zaradi tega, zaradi Korbinovih pogledov v zvezi z ljudi in na primer umora v judo, judovske eh, pripadnice v Parizu. Skratka, moramo se otresti tega antisemitizma, nehati z antisemitizmom, konec. Hvala lepa, gospod Balaš Hedvigi. Hvala, predsedujoči. Gre za pomembno razpravo in eh, jasno in glasno moramo povedati, da je po drugi svetovni vojni edini odnos do antisemitizma ničelna toleranca. Na mačarskem sta družba in politika posem skladni in se strinjata, da morajo, mora judovska skupnost živeti v varnosti in imeti pravico do izražanja svoje vere to gre za moralno obvezo. Ponosni smo, da je judovska kultura pri nas eh, v resničnem, v pravem razcvetu. Ljudje se čutijo varne in ohranjajo svojo tradicijo. Hkrati pa narašča število nasilnih zločinov proti judovski skupnosti po Evropi in treba se izoprstaviti vsem takim napadom. Pogovarjati se moramo o tem, kako uh, uh, je radikalni uh, uh, muslimanski radikalizem napada, kako se deluje proti uh, judovskim skupnostim. Tu se moramo v tem kontekstu pa seveda boriti tudi proti nelegalnim migracijam. Hvala. Hvala lepa. sovraštvo, ogrožanje, antisemitizem, rasizem moramo kaznovati posod po Evropi. Skupnosti so nabadene strani neonacistov, neonacistov skrajneže vseh oblik in tudi tistih, ki preprosto sovražijo državo Izrael. Zato mnogi ne želijo več pokazati svoje veroizpovedi, ker se ljudje v šolah, otroci v šolah eh, neustrezno odzivajo na to. Zato mora Evropska unija narediti vse, da zaščiti jude v Evropski uniji, da mlade ustrezno pouči v šolah eh, ter prepreči financiranje skrajnih jeverskih skupnosti. Dovolj je bilo. Preden pridemo na KNCI, prosim še gospoda Aziva Ademova, da prevzame besedo. Spoštovani kolegi, danes govorimo o antisemitizmu, o rasizmu na podlagi nacionalnosti. Gre za oblike sovraštva. Sveda razumemo, zakaj je tako. Takšna dejanja nimajo nikakršnega mesta v naši družbi. To da, dobro si moramo ogledati sami sebe, pogledati se v ogledalo in se vprašati, ali lahko svoje voljivce spodbudimo, da bi bili bolj civilizirani, ali smo mi sami dober zgled. Zadnje mini zasedanje v Bruslju Eh, smo videli grškega kolega, ki je raztrgal trško, turško zastavo v dvorani. Ali je to zgled spoštovanja in pravilnega vedenja, ali pa gre za eh, dejanje sovraštva? Ali kot Evropski parlament imamo pravico, da uničujemo nacionalne simbole, ne le Turčije, katerekoli druge države? Skratka, kolegi, preden zahtevamo od svojih Eh, voljivcem, voljivcev, da se eh, zoprstavijo antisemitizmu, moramo sami postaviti pravilen, ustrezen zgled tukaj. Najlepša hvala za vaše prispevke, zdaj pa prihajamo na catch-di. Prvi kolega, ki ima besedo, je gospod Hitman. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Hvala, predsedujoči dame in gospodje. Pred kratkim smo uh, obeležili uh, osvo obletnico osvoboditve Avšvica in mislili bi si, da bodo tragi tragični dogodki iz druge svetovne vojne nekaj, kar nas bo spomnilo, kako je s tem. Vendar pa danes uh, na začetku leta 2020, ne moremo reči, da je naša celina ozdravljena antisemitizma, rasizma in ksenofobije, ki je pripeljala do teh tragičnih dogodkov eh, pred 75 in več leti. Imamo notranji trg, imamo uh, svobodo gibanja, ampak spomnimo se, da se je EU rodila ravno zato, da bi ohranila mir in, in preprečila nove konflikte. Zato je uh, zaščita temeljnih svoboščih, svoboščin v mirni in strpni družbi bistvena za nas. Komisija, parlament, nacionalne vlade morajo ustrajati pri uh, zoprstavljanju vsem oblikam rasizma, ksenofobije v naši družbi. Hvala. Ja, kolege, Milan Gospod Milan Brgles je naslednji. Hvala lepa za besedo. Uh, antisemitizem, rasizem in sovraštvo so pojmi, ki so se v zgodovini žal tragični evropski in svetovni napolnili s pomenom vendar pa so danes pomembni predvsem zato da prepoznamo eh, poimenujemo in obsodimo sodobne oblike tovrstnih pojavov zato da bi jih lahko preprečevali. v današnji evropi je mogoče zmotno prepričanje da je to odvisno zgolj od eh, avtoritarnih voditeljev ki vsiljujejo in manipulirajo ljudi dejansko pa je lahko eh, velik požar povzroči šop žigalic stereotipov in predsodkov ki temeljijo na nacionalni osnovi. tako se je denimo včeraj v italiji na območju kjer živi avtohtona slovenska narodna skupnost pojavili številni neofašistični napisi za katere pričakujem da jih bodo italijanske oblasti obsodile in ustrezno reagirale na ta skrajno desni pojav. vsekakor ni potrebe oziroma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 spoštovani kolegi, dejansko se moramo zoprstaviti proti vsem oblikam sovražnega govora in uh, nestrpnosti. Gre za splošen evropski problem. Kako bomo te težave rešili? Naj vam dam samo primer. V Bolgariji je nacionalist Semjonov bil izvoljen. za predsednika parlamenta s podporo bolgarske socialistične stranke. Gre za osebo, ki je skušala zavračati ljudi na meji s Turčijo, eh, ljudi, ki so želeli le obiskati svoje sorodnike. Skratka, ne bodimo tiho, kajti zlo lahko prihaja eh, od vse povsod. Ohranimo dostojanstvo, in ohranimo svobodo vseh državljanov. Hvala lepa, kolegica Herzberger. Gospa Herzberger. Mikro, Mikrofon. Antisemitizem, rasizem in uh, sovraštvo se vse bolj širi v Evropi. Ljudje postajajo vse bolj agresivni v vsakodnevnem življenju. Žalitve se vzamejo kot nekaj normalnega in se ne preganjajo pravno. Zato to jemljajo rasisti kot samo omevno za svoja dejanja. Rasistični napadi se drastično povečujejo ljudi drugač, z drugačno barvo uh, kože, drugačno veroizpovedjo temnopolti ljudje, judje, romi so vse prepogosto žrtve napadov. Že drugič je prišlo do napada na poslanca afriškega porekla. Prejšnji teden smo bili prič izjave, ene vodilnih političnih strank, ki se želi približati desno skrajni stranki v šoli, so organizirali igro z rasističnimi izjavami. Ko smo se pritožili, ni bilo nobenih ukrepov ljudi afriške korenin so še vedno žrtve rasizma in diskriminacije, še posebej v času, ko slabo vzdušje pridobiva o zemlje, moramo poskrbeti za to, da se bo vsak od nas zauzemal za politično kulturo enakopravnosti, solidarnosti in se jasno pozicionira proti rasizmu. Človeško dostojanstvo velja za vse.

Leta 2019 je Ministrstvo za notranje zadevo ugotovilo, da je bilo več kot eh, porast za 74 odstotkov eh, dejanj proti eh, judom v Franciji in ogromno število judov se čuti prizadete v Franciji. Zaradi tega, če se želimo biti brotiti proti temu, moramo biti zavestni, da so danes trije viri antisemitizma. Prvič, Eh, skrajna desnica, ta je eh, še vedno ustrajna, drugič, novejše je antisemitizem eh, skrajne levice, ki prihaja iz antisionistične ideologije in končno imamo uh, islamski antisemitizem, ki uh, prihaja zaradi nekontrolirane migra imigracije v Evropsko unijo in mislim, da je ta zadnji najhujši in najnevarnejši. Treba se odzvati na vse to. Danes morami, moramo nehati z sprejemanjem in s toleranco do teh pojavov. Kako se Tomasič? Gospod Ruža Tomasič. Hvala lepa, gospod predsednik. Porast antisemitizma in povečanje negotovosti med evropskimi judi je ključnega pomena na tem področju. To nam kaže zgodbo obrambe ranljivih eh, skupin. Židovska skupnost je samo primer, ni pa edini. Nekatere Družbene skupine so postale bolj enake kot eh, druge in eh, tiste, ki so predvsem odvisne od pomoči države, se popolnoma zanemarjajo. Povečanje antisemitizma v in poraz eh, evropske imigracijske in integracijske politike omogoča naraščanje ekstremizma v evropski družbi. Temu, proti temu se treba boriti. Hvala lepa, gospa Pereira. Zelo veliko dediščino boja in solidarnosti z žrtvami rasizma, ksenofobije in fašizma imamo in zavračamo kakršen koli zgodovinski revizionizem. Uh, In ne bomo dovolili, da bi to instrumentaliziralo razpravo o antisemitizmu in da bi kriminalizirali delovanje tistih, ki so obsodili eh, nasilje izraelskih oblasti nad palestinskim ljudstvom. Um, zato uh, moramo braniti svobodo in pravico tudi tako, da obsojamo eh, tisto izraelsko politiko, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom in mednarodno eh, zakonodajo za, na področju človekovih pravic. Ehm, tudi sionistični režim napada in zatira in eh, spoštovati je treba vsa ljudstva. Okay, Hvala lepa in ne nazadnje še gospod Potaš, hvala lepa. Stavlja baza kombaterji antisemitizmu. Ne želim govoriti o tem, kaj je podlaga za boj proti antisemitizmu in sovražnemu govoru. Dejansko potrebujemo ustrezno strategijo in politike, da se bomo borili proti tem pojavom. Toda te politike moramo ustrezno in dovolj hitro oblikovati v vseh državah članicah. Tako v državah članicah, po mestih kot po vseh, kajti brez vse splošne uporabe se bomo znašli v situaciji, kot se je zgodilo v Romuniji, ko sta dva kuharja azijskega porekla morala zamenjati službo zato, da ne bi vznemirjala lokalne skupnosti, ki je bila vznemirjena zaradi dveh tujih delavcev. To je grozljiv dokaz, Eh, česar seveda oblasti niso kaznovale, ampak so eh, sprejele dejstvo, da je bilo treba ta kuharja eh, prestaviti na drugo delovno mesto. Več kot 2000 let poznamo strašenja in, in sovražnega govora, pa vendar pa danes nismo več v srednjem veku, moramo se zoprstaviti, da bi šli nazaj v grozote preteklosti. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa se vračamo k gospe podpredsednici komisije, gospe Jurovi. Spoštovani poslanci, poslanke, zelo se zahvaljujem, lepo se zahvaljujem za vašo podporo pri tej, tem vprašanju. Naj se odzovem na nekaj pripomp. Res je, govorili ste o Eh, pregledu agencije in eurobarometru, ki dejansko kaže eh, alarmantne, šokantne številke. Če vprašate judovsko skupnost v Evropski uniji, kaj jih najbolj skrbi, je odgovor varnost. Če vprašate evropske ki, državljane, ki niso judovskega porekla, bodo rekli, najbolj, najbolj nas skrbi, skrbi zdravje, delovna mesta, družina, In to je resnično alarmantno. Judos, judje se dejansko bojijo zaradi varnosti in načrtujejo marsikateri, da bodo odšli. Judje, ki odhajajo iz Evrope, pa niso nikoli bili dober znak. In to ni Evropa, ki si je želimo. Mislim, da je gospa Ris omenila, odšla je že, ampak vprašala je, ali delamo dovolj. Žal mi je, da moram reči, ne, ne delamo dovolj, ampak vsi poznamo to svojo obvezo, da naredimo več. Komisija je trdo delala na tem, da bi prišli do otipljivih rezultatov pri boju proti antisemitizmu. Odločili, odločili smo se, da bomo spodbujali uh, ustrezno opredelitev antisemitizma, ki jo zdaj uporablja tudi večina držav članic. Odkrito smo govorili o virih antisemitizma, tudi o tem ste govorili vi danes. Skrajna levica, desnica, skrajna levica, radikalni islamisti, pa tudi različne teorije zarote. Zato smo tudi spodbudili in pozvali države članice in notranja ministrstva naj spremejo ustrezne odločitve in oblikujejo strategije na ravni držav na področju antisemitizma, strategije, ki bodo predstavile konkretne načrte na področjih predvsem varnosti in izobraževanja. Te strategije se zdaj oblikujejo in pod nemškim predsedstvom bomo preverili, kako je z njimi in se odločili, kako naprej. Kar si želimo, je, so, so konkretni ukrepi podkrepljeni z finančnimi sredstvi. Seveda je nespremljivo, da se judovske skupnosti morajo, da morajo lastno varnost financirati same zaradi judovstva v šolah, v sinagogah. Več moramo storiti na področju izobraževanja. Tudi to se mora odražati v nacionalnih strategijah in biti podprto z ustreznim denarjem, tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni. Imamo programe, ki podpirajo izobraževanje na tem področju. Sama sem bila v Avšvicu pred dvema tednoma na obeležitvi 75. obletnice osvoboditve koncentracijskega taborišča in poslušala sem avtentična pričevanja preživelih. teh pričevanj, avtentičnih pričevanj, kmalo ne bomo mogli več slišati. In zato moramo najti ustrezne način, načine, da bomo mladim generacijam pojasnili, kaj je bil holokaust. Ustrezno zgodbo, ustrezno, ustrezen diskurs moramo najti. Kajti povedati je treba, kakšne so bile grozote holokaustve, seveda za statistiko, ampak hkrati moramo resno govoriti tudi o virih holokausta, kako se je začel, kaj je pripeljalo do njega. Kajti to je tisto, kar je povedala, eh, o čem je govoril gospod Turski v Auschwitz-Birkenau. Nismo govorili o, rekel je, ne o preteklosti, o sedanjosti moramo govoriti, kako se to še tudi danes lahko stori, eh, zgodi. Vendar pa mora, bo ta proces Eh, mora biti hiter, ne smemo biti indiferentni. Absolutno se moramo boriti pro, uh, proti indiferentnosti. In končno, govorili ste o sovražnem govoru na spletu. Imamo dogovor z velikimi igravci na področju informacijske tehnologije, ampak sveto ni dovolj. Tu moramo imeti tudi možnosti kaznovanja takšnih zločinov na spletu in zato eh, pozivam eh, organe pregona v državah članicah, da dejansko stori nekaj, storijo tukaj nekaj na tem področju, kajti nemogoče se je zanašati zgolj na dejstvo, da pač na spletu ni pravih zakonov. Tu moramo storiti več, organi pregona morajo biti bolj aktivni, tudi kar se tiče spleta. Ves čas pa poslušam v Evropi, v 21. stoletju, eh, kriminaliteta nima več meja, eh, digitalno področje nima meja in organi pregona so zamejeni, omejeni z nacionalnimi mejami. In pač ta, ti zločini prehajajo meje. Zato vas prosim, še enkrat storimo vse, da bo eh, dokazovanje, da bo zakonodaja tukaj ustrezna, kajti če bomo to strategijo sprejeli, bo to velik in pomemben korak proti tovrstnim, tovrstni kriminaliteti, kjerkoli že se dogaja. Hvala lepa. Danke, Najlepša hvala za predsedstvo sveta. Zdaj govori gospa Brinjac. Najlepša hvala. Naj vam še enkrat zagotovim, da svet v celoti zavrača vsakršno obliko antisemitizma, rasizma in sovraštva. Imamo pravni okvir, ki ga moramo učinkovito izvajati v praksi. Prav tako pa ga moramo opremiti z ustreznimi ukrepi, kot so izobraževanje, javna razprava in eh, proti ukrepi. Svet eh, bo še naprej skrbno spremljal zadeve in še posebej bomo posvetili pozornost eh, zadevam, ki ste jih omenjali v tej razpravi. Zahvaljujem se za razpravo in za to, kako ste izpeljali razpravo. Zahvaljujem se vsakemu za razpravo prispevek, s tem zaključujem za razpravo in prehajam na izjavo, da je ELS prijela sklepe glede imenovanja v odborov. Ti sklepi bodo v protokolu današnje seje in začenjajo veljati na dan te napovedi, s tem pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za izjavo sveta in komisije glede nadaljne grožne za pravno državo na polskem. Postopek z modrim kartonom, kot tudi prijave k Keči Ajo, sem eh, povedal, ni treba ponavljati. In zdaj bi ponovno eh, prosil predstavnico sveta, gospo Brnjac, da prevzame besedo. Spoštovane gospe in gospodi, naj še enkrat povem, da pravna država predstavlja načelo, ki je izjemnega pomena v naših demokracijah. Pravna država je ključ eh, na zagotovilo, da bodo naše vrednote zaščitene. Demokracija, pravna država so nekaj, česar ne moramo gledati izolirano. Elementi so med seboj povezani, odvisni drug od drugega in jih je treba obravnavati skupaj. En ne more obstajati brez drugega. Odgovornost držav in evropskih institucij je, da zagotovimo pravno državo. Pravna država mora ostati menik naših skupnih projektov. Neodvisnost sodstva je prav tako ključnega pomena za zagotavljanje delovanja pravne države. Ključno je zagotoviti ustrezno uporabo eh, prava v Evropski uniji in delovanje prvosodja, kar zadeva postopek po sedmem členu, ki ga je komisija 27. februarja 2017 sprožila proti Poljski, je sprožila proces, ki je pripeljal do treh zaslišanih v Svetu za splošne zadeve. Svet je bil obveščen glede tega, kaj se dogaja na Poljskem. Razpravljali smo o tem, kakšna je situacija in sicer v letu 2019 večkrat aprila, maja, septembra in decembra. Svet eh, si še naprej prizadeva za reševanje te zadeve in eh, nadaljujemo z procesom v svetu za splošne zadeve. Nadaljevanje dialoga bo upajmo prineslo konkretne rezultate. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospa podpredsednica Jurova mr Gospod predsedujoči, dragi poslanci, zagotovo se spomnite, da 15. januarja je komisar in sama sem vam govorila o stanju vladavine prave na Polskem. Od takrat je komisija v stiku z polskimi oblastmi. Komisar Enders je, se je sestal z polskim pravosodnim ministrom 24. januarja in sama sem to storila 28. januarja. Takrat sem se sestal sodelovala z eh, predsednikom eh, parlamenta, predsednikom ustavnega in vrhovnega sodišča in ombudsmano. Prisluhnila sem argumentom polske vlade in jim pojasnila naše stališče. Komisija je, je pripravljena k odprtemu dialogu, zato da bi rešili to vprašanje. Ob istočasno bo komisija vedno izvajala svoje odgovornost kot varuhinja pogodb. Zato bo uporabila postopek kršitve vsakič, ko so problemi z skladnostjo z evropskim pravom. Zato eh, se bo nadaljeval postopek po sedmem členu, kaj ti prihaja do sistemskih uh, eh, grožen vladavini prave. V nazadnjem hm, zasedanju smo vam hm, pojasnili uh, o novem nov zakon, ki uh, um, zadeva um, zakone in to ni v skladu z neodvisnostjo sodstva. In zaradi tega je komisija zaskrbljena. Zato sem 19. Uh, decembra 2019 poslala pismo um, polskim oblastem. Uh, Povabili smo jih, da okrepijo vladavino pravo in preprečujejo težave, težave in jih rešujejo, če problemi nastanejo. Hkrati smo, jih, po, smo pozvali vse državne organe, da um, ne glasujejo o tem novim eh, osnutku zakona, preden napravijo vseh posvetovanj. 16. januarja je komisija izdala mnenje o tem novem zakonu in izrazila skrb in priporočila, da tega osnutka zakona zakona ne bi sprejeli. 24. januarja je bil nov zakon sprejet v sejmu in 4. februarja je predsednik Polske republike podpisal ta zakon. Ta zakon eh, povzroča kar nekaj težav, kar na področju vladavine prave. To je opazila tudi Beneška komisija in ta nov zakon bi lahko spodkopal, dodatno spodkopal vladavino pravo na. Eh, Poljske. Ravno tako ni skladen z evropsko zakonodajo in sedaj Evropska komisija eh, ocenjuje situacijo. Komisija želi zagotoviti popolno spoštovanje evropske zakonodaje in sprejela bo vse, kar je potrebno v tem smislu. Prišlo je tudi do drugih razvojev dogodka. 15. januarja je eh, vrhovno sodišče izdalo dva zoka, zakona glede um, neodvisnosti disciplinskega sodišča in oni so potrdili svoje stališče, ki so ga sprejeli 5. decembra 2019. Izjavili so, da uh, disciplinsko sodišče ni uh, neodvisno, uh, neodvisni organ skladno z uh, zakonodajo Evropske unije. Poleg tega v resoluciji 23. januarja se je Vrhovno sodišče odločilo, da sodniki, ki so bili na novo izvoljeni, ne smejo soditi o določenih zadevah in zaradi tega so s tem izničili uh, pravila glede neodvisnosti v tem disciplinskem sodišču. Ravno tako um, je ustavno sodišče moralo soditi o neodvisnosti sodstva in to na podlagi preliminarne sodbe iz 19. junija 2019. 28 januarja 2020 je ustavno sodišče sprejelo začasno sodbo in je um, ustavilo izvedljivost uh, sod ustavnega sodišča. Verjetno se spomnite, da 14. januarja se je komisija odločila, da bo zahtevala začasne sklepe in da ustavno sodišče uh, z, um, ustavi delovanje Eh, disciplinskega sodišča, vendar pa se to ni zgodilo, to disciplinsko sodišče še vedno deluje. Ob zaključku moram povedati, da ti zadnji dogodki kažejo, da je situacija zelo resna. To se odraža tudi v mm, resoluciji Evropskega parlamenta in sveta, da se, od, da se začne z postopkom kršitve proti Polski. Istočasno želim povdariti, da je komisija vedno pripravljena eh, na dialog s polskimi oblastmi, zato da bi rešili situacijo. Med mojim obiskom na Polskem so oblasti mm, pokazale odprtost na tak dialog.